potekalo po koncu razprav. Naslednja točka dnevnega reda je razprava o Nepalu. Najprej predajam besedo avtorjem resolucije, najprej gospod Geringer za dve minuti. Dziękuję, panie przewodniczący. E, Benjamin Franklin. Hvala, gospod eh, predsedujoču. Benjamin Franklin je nekoč dejal eh, glede ameriške ustave, da nobena ustava ne more zajamčiti sreče, vendar pa eh, lahko eh, temu, potem, k temu stremijo. Eh, vendar pa eh, tega eh, ni mogoče reči v primeru Nepala, ko eh, eh glede na to, da so vojaške oblasti zelo delajo ostajajo v tajnosti, ko gre za uh, oblikovanje uh, določb 30 milijonov prebivalcev, prebivalcev živi v veliki uh, revščini in uh, uh, tudi glede. Uh, pozivamo eh, Nepal, da ne zapravijo mirovnega sporazuma iz leta 2008, temveč nasprotno spodbujajo novo ustavo, ki ne bo le opredelila eh, človekove, eh, torej skratka, tako pravice kot obveznosti ljudi, temveč tudi spodbujalo, spodbujala demokracijo v Nepalu. Prihajajoči iz države, ki se je tudi borila za te pravice, vem, kako težko to je. E, to je in vemo, da ustava pomaga, da lahko stremimo e, k sreči. Hvala lepa. Gospod Tenok za eno minuto. Prišlo je do sprememb v tej državi v zadnjih desetletjih, recimo leta 2001, eh, ko je takratni kralj hot, eh, vzpostavil absolutistično oblast, eh, potem pa je to oblast izpodrinila nova koalicija in eh, v Nepalu je še vedno visoka stopnja brezposelnosti, zelo visoka stopnja eh, brezposelnosti, tudi druge nepravilnosti in žal eh, tudi ni bilo spremljajočih ukrepov, ki bi omogočili dober torej um, dober um, prehod na Eh, demokracijo. In eh, zato gre tu za eh, tveganje, da bo šlo za spodletelo državo. Hvala lepa. Hvala. Naslednji je za dve minuti gospod Rumeva Irueda. Uh, Hvala lepa. Govorim o imenu Jean Lamberta, svojega kolega, ki, kolegice, ki je žal ne more torej ne more biti prisotna. Rekla je naslednje. E, jasno je, da je v zadnjih nekaj letih Nepal izvedel več pozitivnih sprememb po težkimi e, okoliščinami. Eh, vendar pa eh, eh, je potrebno poskrbeti za izvajanje mirovnega sporazuma in tudi skratka poskrbeti za ustavo, izvajanje ustave. Sedaj je ustanovna skupščina podaljšana za nadaljne leto, tu je tudi tudi poseben načrt treh točk in sicer tako za izvajanje mirovnega sporazuma kot ustave. Menimo, da je zelo pomembno, eh, da se eh, te priložnosti ne izgubi. Potrebno je zagotoviti uh, ustrezne razmere za to, da se lahko spostavi legitimna vlada uh, in uh, naložbe pa ne bodo uh, lahko izvedljive brez stabilnosti vključevanje maoistov in bivših maoističnih eh, eh, borcev je nujna eh, za zagotovitev nadaljevanja demokratičnega procesa. Mednarodni odbor in Evropska unija morajo nadaljevati, nadaljevati oprostite, s praktičnimi dejavnosti, če je to potrebno. In Nepal je sicer naredil napredek pozivamo pa vse stranke, eh, da da uh, naredijo vse, da, uh, da poskrbijo za take, uh, za take razmere, da ljudje ne bodo zgubili vanje zaupanja. Najlepša hvala. Kolega Preda je naslednji za eno minuto. Situacija din Nepal je grižoratore. Hvala, gospod predsedujoči. Situacija v Nepalu je zaskrbljujoča, eh, nasilje eh, je spet poraslo v zadnjem času, eh, tu je proces na mednarodni ravni in sicer po civilnem konfliktu, konfliktu ki se je Eh, torej ki je prenehal šele leta 2006, eh, ko eh, je bilo ubitih 30 tisoč ljudi. In če spodbujamo demokracijo in človekove pravice, bi to moralo biti možno. E, zato e, se ne bi smelo postavljati nobenih predpogojev za ustanovno e, skupščino. Kot kaže poročilo Združenih narodov, je potrebno okrepiti tudi sodni sistem, zato da bi našli miroljubno rešitev za konflikt. Ne na zadnje je potrebno povedati, da ta nestabilnost slabo vpliva na gospodarsko situacijo v Nepalu, ena najrevnejših držav na svetu, ki ne pozna blagostanja. Eh, blagostanja. Hvala. Hvala, gospod Higgins, za dve minuti. Thank you, chair. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, padec feudalne. Eh, feudalnega eh, sistema, eh, je eh, potem vodil k k e, zmagi in množični mobilizaciji ljudi. Jasno pa je, da e, e, je kapitalistični sistem in desničarske stranke ne želijo, da se ta revolucija nadaljuje, ker bi ogrozila gospodarski nadzor in položaj v nepalski družbi. 50 odstotkov 59 milijonov prebivalcev Nepala živi v revščini. Zelo veliko število ljudi je povsem eh, podhranjenih, zelo visoka je stopnja eh, nepismenosti. In eh, komunistične stranke so zagrešile resne politične, politične napake, ko je prišlo do koalicijske povezave in zato Vse to pa eh, je pomenilo samo še nadaljevanje revščine zaradi napak eh, in eh, množično gibanje iz leta 2006 in pa stavka maja meseca letos je dobro pokazala, da, eh, gre, eh, torej, da gre za vzemanje sistema, ki bi jih osvobodil eh, revščine in uh, gre za prizadevanje, da uh, se nepalska družba lahko pravzaprav izdvoji uh, oziroma uh, da uh, dobi v svoje roke demokratičen nadzor in ta demokratični uh, program bi lahko omogočil preobrazbo družbe, bi lahko odpravil revščine in uh, prav tako pomembno je, tudi, da se poskrbi za neodvisnost posameznih eh, nacionalnih skupin v Nepalu. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Šake za dve minuti. Dear and colleagues. Hvala, gospod predsedujoči. Po eh, desetih let civilne eh, vojne eh, je eh, država pravzaprav še vedno v situaciji, ko, eh, ni, ko je, eh, kjer je manj miru kot popreje in eh, potrebno je bilo podaljšati rok ustanovne skupščine, eh, potem eh, potrebno zagotoviti rehabilitacijo bivših bojevnikov, omejiti tudi prevladujočo revščino. Zato je potrebna stabilnost, potem odgovornost za sistematične kršitve, zakone in to zadeva več segmentov, vključno tudi z vojaškimi eh, enotami. Delo eh, komisije, ki se ukvarjajo z zginoti in eh, komisijo za rehabilitacijo naj vodi k odgovornemu pristopu k preteklosti in občutku deljene usode. Potem potrebno je vzpostaviti neodvisno sodno oblast, Eh, hkrati pa tudi načrtovati ratifikacijo eh, statuta eh, Mednarodnega kazanskega sodišča. Potrebno je podpreti vsa prizodevanja nepalske vlade za vključevanje maoističnih borcev v varnostne sile in najti rešitve za tiste, ki jih ni mogoče integrirati. In potrebno je tudi prepovedati uvoz smrtonosnega orožja v Nepal ali kakršnih koli mučilnih eh, oziroma orodij in opreme, ki se jo lahko uporablja v namene mučenja. Hvala lepa. Najlepša hvala kolegici Šake, bila je zadnja od avtorjev. Potem pa govorniki v imenu poslanskih skupin. Najprej kolegica Basesko za eno minuto. Deși războiul civil care dura de 10 ani. civilna uh, vojna se je končala leta 2006, vendar pa je gospodarska situacija v Nepalu še vedno zelo kočljiva. Brez stabilnosti Nepal ne mož, eh, se ne more razvijati, kot se razvijajo njegovi sosedi, kot hitro gospodarsk, uh, eh, rastoča gospodarstva, kot so Kitajsko in podobno. Tudi uh, Eh, tudi ustave sedaj ni možno eh, in ni bilo možno sprejeti na predviden datum 10. maja. Zato je nujno podaljšati mandat ustanovne skupščine. Eh, Nepal mora sprejeti ustavo, ki bo zagotavljala dobro delovanje zakona eh, oziroma prava, eh, pravne ureditve in pravice državljanov. Eh, Kaj ti grožnje stabilnosti Nepalja so nasilje in podobno, kar onemogoča reševanje političnih problemov. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednji je kolega Čobro za eno minuto. Situacija v Nepalu neprerpanje odla. Hvala, gospod predsedujoči. Razmere v Nepalu nas skrbijo že več let. Leta 1958 je tam prišlo do prvih volitev, vendar pa, eh, pa eh, te, eh, to ni trajalo dolgo. In eh, v zadnjem času je sicer prišlo do nekaj napredka. Leta 2006, naprimer, eh, je prišlo do mirovnega sporazuma in prekinitve civilne vojne, potem volitve v ustanovno skupščino leta 2007 ob izpolnjevanju mednarodnih norm. Sedaj pa vidimo, da se je situacija spet poslabšala olajšala. Eh, dejavnosti, ki naj bi razširile pristojnosti ustanovno skupščine, pa eh, mogoče ne gredo v pravi smeri. Zato mora Evropska unija podpreti vse napore za to, da se ponovno vzpostavi stabilnost in mir v tej državi. Ob upoštevanju tudi človekovih pravic in pravic eh, kristijanov, ki so pogosto kršene v tej državi. Hvala. Govorniki, ki imajo pripravljena besedila, lepo prosim, da berejo nekoliko počasneje, kajti ko dosežejo določeno hitrost, je razumevanje in tolmačenje zelo težavno. Sedaj pa sledi kolega Črnecki za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, ne bom bral bom govoril prosto in to počasi, to obljubljam, čeprav to ni v moji naravi. In uh, razmere v Nepalu se izboljšujejo, paradoksalno tako, zaradi uh, nekaterih odločitev, da se da več pristojnosti parlamentov. Nepal pa je šele na začetku dolge poti, kajti civilna vojna je močno vplivala na usodo države. In vendar pa za, eh, se začne, začne nakazovati svetloba na eh, koncu predora. Potrebno je tudi upoštevati, da po, politik politične, kakšne so politične sile v tej državi, so zelo specifične. Njihova vizija, njihovi predlogi, eh, to so maoistične, komunistične sugestije oziroma predlogi, ki so kontroverzne. Hvala. Hmm, Zdaj pa prehajamo na nov postopek Catch the Eye. Kolegica Korhola dobi besedo. Hvala ta civilna vojna, eh, ki eh, je trajala deset let v Nepalu in ki se je končala z mirovnim sporazumom. Sporazumom, ne glede na to, pa razmere še vedno niso umirjene in politične stranke pravzaprav povsem ne nadzorujejo razmer. V Nepalu so tako še vedno problemi. Uh, in eh, tudi eh, precej nemerov je, vse večjih nemerov. Največji problem pa je pravzaprav vodstvena struktura vojske, kako eh, jo obdržati pod demokratičnim nadzorom, je največji problem. Združeni narodi in Evropska unija morajo eh, hitro ukrepati, eh, da bi zaustavile kršitve človekovih pravic. In čeprav je do sedaj bilo upravljeno tudi dobro delo pri reševanju eh, kritičnih vprašanj za zagotavljanje dobre usode prebivalstva. Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Kretu. Strinjam se s kolegom, eh, kar zadeva nasilje in napetosti v državi in verjetno en najhujših problemov Nepalcev je velika revščina. E, prebivalstvo se sooča z izjemno kočljivimi življenskimi razmerami zaradi politične nestabilnosti in zaradi tega ni več gospodarske rasti. In e, geografsko se država nahaja med e, dvema najbolj rastočima državama, Indija in Kitajska v tej regiji regiji, medtem ko ekonom, gospodarske rasti v Nepalu ne more biti, eh, kajti velika večina prebivalstva živi pod pragom revščine, so podhrajeni, potem je energetska eh, kriza, pestih energetska kriza, pomankanje hrane in podobno. To ni le vir eh, napetosti, temveč predstavlja tudi humanitarni problem. Hvala lepa. Najlepša hvala. Kolega Diva je naslednji. Um, uh, Imam srečo, da sem se pred kratkim vrnil iz eh, Nepala. Kar moramo razumeti je, da je nepalski politični proces zelo ranljiv oziroma krhek, vendar se nadaljuje in napreduje. Ni razumno, uh, da, politi, da se politični proces nadaljuje brez razorožitve maoistov. Maoisti namreč so se uprli in niso hoteli sodelovati v političnih eh, spremembah, ampak so hoteli spremembo vlade in se niso hoteli razorožiti. Potreben je politični proces, eh, vendar seveda, kadar ljudje tega ne, ne, kadar ne želijo, eh, predati svojega orožja, to povzroča eh, težavno situacijo. In v dolgoročnem interesu vseh nepalcev pa je s pomočjo Evropske unije, da se vsi razorožijo, potem pa se zedinejo, zedinijo in skušajo ustanoviti enotno vlado, kakršnokoli že. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zadnja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 In takrat sem bila eh, precej optimistična in eh, to se je zdelo veliki izziv. Eh, Nepal ima zelo bogato starodavno kulturo, ljudje so zelo verni, so tudi zelo miroljubni. Govorimo o gospodarskem potencijalu države. Tega potencijala ni, to je država brez naravnih verov in eh, pogosto eh, so tu potresi in druge katastrofe. In eh, stisnenja je med dvema težkima sosedoma. Če Nepalu politično in finančno ne bomo pomagali, se bo slabo končalo, kar pa bi bila tragična izguba za nas vse. Hvala. Najlepša hvala kolegici Fontun und Honstein. Za zaključek razprave še komisar Talim. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci. Eh, ta stagnacija v politiki Nepal je predmet zaskrbljenosti in komisija eh, spremlja, eh, pozorno spremlja situacijo. In imeli smo, torej določen je bil rok za ustavo, potrebno je vedeti, da je eh, ustanovna eh, skupščina bila podaljšana za nadaljno leto, vendar pa so tu še vedno problemi, ki overajo eh, ta proces oblikovanja ustave, kot je narava oziroma struktura sistema, potem pa tudi združitev obeh vojska. Še vedno je veliko tveganje, da bo država spet se potopila v razmere nereda in nestabilnosti. Eh, torej, integracija teh različnih elementov eh, pa se eh, kaže kot vedno težavnejša in raz, razlog je za to, da ugotavljamo, da te eno leto podaljšanja ne bo dovolj. In Torej, kot že rečeno, eh, podaljšano je bilo obdobje ustanovne eh, skupščine za eno leto, eh, UNHCR pa je predvidel dejavnosti za usposabljanje in pripravo. GP Koerala, predsednik Z, torej, zdi se, da zaenkrat eh, ni konsenzualnega eh, voditelja v državi, ki bi združil različne politične stranke in omogočil, eh, da se mirovni proces nadaljuje. Evropska unija mora odigrati ključno vlogo in pomagati Nepalu pri Eh, dokončanju tega procesa. Eh, in eh, pred kratkim je prišlo do poziva vseh strank, da se vrnejo k pogajalski mizi. Evropska unija je pripravljena podpreti nepalsko vlado pri soočanju Eh, z bodočimi izzivi. In potrebno je pomagati eh, v eh, teh procesih tako kolektivno v Evropski uniji, kot tudi posamezne države, saj lete zagotovijo 50 odstotkov pomoči. Komisija pa podpira nepalski sklad. 6 milijonov evrov je bilo lani predvidenih in pa 22 milijonov, evrov za leto 2011. In eh, tu eh, gre za zagotavljanje med drugim tudi eh, plač bivših maoističnih bojevnikov in po mirovnem gibanju leta 2006 so vsi bili v pričakovanju take takega razpleta. E, komisija bo še nadalje e, se osreosočala na najrazličnejše prizadevanja, da prispeva k stabilnemu in miroljubljemu Nepalu. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar Dali. šest je bilo uloženih uh, eh, resolucij, SD, zeleni, ECR, um, ehm, nordijska zelena levica, GUE in pa ALDE. S tem je razprava zaključena. Glasovali bomo ob zaključku razprav. Naslednja tema usmrtitve v Libiji. Najprej dajem besedo avtorju, gospodu Tenoku. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nikoli nisem zauzel posebnega stališča do usmrtitev, ampak prav gotovo bi morala biti ta prihranjena samo za eh, najhujše